slušali izva, eh, izjave sveta in komisije o izvajanju Goldstonovih priporočil glede Izraela in Palestine. Za svet dajem besedo gospodu Lopezu Garidi. Gracias, Hvala lepa, gospod predsednik. Evropskemu parlamentu se želim zahvaliti za to priložnost, da lahko govorim o tem vprašanju in tudi o misiji ogotavljanja eh, dejstev pod eh, eh, vodstvom Združenih narodov. To je Ti konflikti so bili leta 2008-2009, rezultati misije pa so znali kot Goldstonovo poročilo. Združeni eh, narodi so eh, vzeli na znanje izjavo generalnega sekretarja Združenih narodov, gospoda Banki Muna, na varnostnem svetu januarja 2009. V tej izjavi je povzel svoje vtise in svoje zaključke obiska v Gazi, in je tudi povedal, da bo to poročilo objavljeno. Več govornikov je že omenjalo Goldstonovo poročilo danes. Pisano je bilo septembra lani, razprava je potekala na 22. zasedanju Sveta za človekove pravice Združenih narodov decembra lani. Na samem začetku tega konflikta je Evropska unija povdarjala, da morata obe strani v celoti spoštovati človekove pravice in da morata eh, spoštovati mednarodno pravo. Evropska unija je rekla tudi, da bo spremljala eh, situacijo v zvezi s človekovimi pravici in švedsko predsedstvo sveta je v Ženevi eh, predstavilo svoje stališče. Evropska unija je prepričana, da je to poročilo resno, saj govori o resnih kršitvah človekovih pravic, vključno z napadi na civiliste in to zahteva ustrezne preiskave v eh, možnosti kršenja mednarodnega humanitarnega prava in sicer na obeh stranih eh, konflikta. Komisija tudi priporoča oziroma je izdala priporočila za obe strani, za izraelsko in za palestinsko stran. V razpravi eh, na varnostnem svetu pred enim mesecem so povdarili potrebo po ustrezni preiskavi potencijalnih kršitev človekovih pravic oziroma mednarodnega humanitarnega prava. In lahko vam povem, da je 4. februarja 2010, se pravi samo pred nekaj dnevi, da je generalni sekretar Združenih narodov objavil poročilo o izvajanju Goldstonovih priporočil. Izrael odziv. kakor tudi pri, pripombe Palestine sedaj moramo počakati, kako bodo to obravnavali na generalnem zasedanju Skupščine Združenih narodov. Špansko predsedstvo poskuša doseči konsens in oblikovati skupno stališče EU do osnutka poročila, ki bo predloženo Združenim narodom. Cilja sta dva. Na eni strani želimo doseči konsens o resoluciji, če pa to ne bo mogoče, pa moramo imeti čim bolj enotno stališče EU do tega vprašanja. Še enkrat mi dovolite podariti dejstvo, da predsedstvo Evropskega unija podpira Goldstonove zahteva, namreč da se vzpostavi ustrezna preiskava eh, kršitev. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa eh, Georgijeva za komisijo. Želim podpreti samo to, kar je povedal predstavnik španskega predsedstva. Evropska unija sicer ni podprla vseh priporočil, vendar pa je jasno povedala, da jemlje Goldstonovo poročilo zelo resno. Evropska unija je pozvala vse strani v konfliktu, da začno se preiskavami domnevnih kršitev mednarodnega humanitarnega prava in pa eh, prava, ki ureja človekove pravice. Ta preiskava mora potekati v skladu z mednarodnimi standardi. Doslej je, so koraki, ki so jih eh, naredili Izrael, Hamas in palestinski eh, palestinska oblast ne zadostni. Treba je vzpostaviti odgovornost in zato EU še naprej podarja ključno sporočilo in sicer strani v konfliktu morata narediti vse, da izvedeta kredibilno preiskavo domnevnih kršitev človekovih pravic. To je neposredno povezano z mojimi odgovornostmi in zato moram povedati, da tudi komisija zagotavlja eh, predsejšno financiranje humanitarnim organizacijam, ki eh, zagotavljajo potrebno pomoč palestinskim civilistom. Poskušamo zagotoviti tudi ustrezno spremljanje na eh, sestanku eh, Sveta za človekove pravice marca. To bo začetek priprave rezolucije. In v tem kontekstu bi rada povedala, da je 18. Eh, februarja palestinska delegacija eh, predstavila osnutek rezolucije po poročilo eh, Združenih narodov, ki predstavlja nadaljevanje Golsonevega poročila skušamo doseči, da bo za, eh, generalna skupščina eh, opredelila svoj eh, odnos oziroma svoje stališče 26. februarja. 26 skozi 10 eh, des, je številka revolucije in eh, od generalnega sekretarja se bo zahtevalo, da ponovno poroča v petih mesecih. Glede na to, da sedimo v tej sobi, naj vam povem, da se posvetujemo o tem vprašanju zato, da bi dosegli skupno stališče do omenjene rezolucije. Naj izrazim podporo španskemu predsedstvu in podarim, da je zelo pomembno najti skupno stališče Evropske unije in moramo se izogniti prejšnjim razdelitvam na tri različne vidike. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Sedaj pa bomo dali besedo politične skupine. Gospod Brok, dve minuti. President. Gospod predsedujoči, predsedujoči svetu, gospa komisarka. Menim, da je to, kar je bilo tukaj povedano, namreč potrebujemo verodostojno preiskavo kršitev mednarodnega humanitarnega prava, nekaj izjemno pomembnega in da se moramo usmeriti ravno v to smer. Menimo, da moramo te zaključke preveriti. Prav tako pa je treba vedeti, da je to nekaj, kar velja za obe strani, torej tiste, ki vodijo asimetrično vojno in eh, preprosto povedano streljajo na drugo, držav, drž, na drugo državo, kakor tudi za tiste, ki se bojujejo na način, kot se pač bojujejo v primeru asimetričnega eh, vojskovanja. Mislim, da moramo iz tega potegniti pač ustrezne zaključke. Mislim, da to poročilo tudi kaže, da na Bližnjem vzhodu in tudi v drugih primerljivih regijah na dolgi rok le miroljubna rešitev lahko kaj prinese. Dokler nimamo miroljubne rešitve, dokler nimamo nekega dolgotrajnega razumevanja, ne bomo problema nikoli rešili. In tudi varnostni vidiki morajo biti upoštevani in moramo jih imati resno, še posebej glede na dejstvo, da se razvijajo tudi nove rakete v državah, v regiji. Bi pa povdaril, da je ta pristop eh, mednarodne preiskave sicer pravilen, ampak eh, ni vse pri tem poročilu pravilno, kajti preučili naj bi le dogajanje na okupiranih ozemljih v svetu za človekove pravice, pa niti ena država članica Evropske unije ni glasovala za to poročilo, bodi si je glasovala uh, proti ali pa se je vzdržala. Nekatere države kot eh, Združeno kraljestvo in Nizozemska pa se raje sploh niso sploh upletale v to. Gre za države kot je Kuba, Nigerija, Kitajska, ki so predlagale to resolucijo in tudi podprle. Mislim, da, nas, da je tudi to treba upoštevati pri Eh, obravnavanju tega vprašanja. Mislim, da tega poročila ne bi smeli izkoričiti za to, da se izvaja kakršenkoli politični pritisk proti eni ali drugi strani. Hvala. Hvala lepa, gospod Dekajzer. Decembra 2008. Oper, operacija v Gazi, 1600 mrtvih, v glavnem so bile to ženske, otroke in civilisti, uničene eh, družine, šole so bile bombardirane in ogromno ljudi je bil, eh, bil, bilo eh, v situaciji, ko niso mogli uiti. Bila sem tudi v Gazi in bili smo pretreseni, da se lahko taka tragedija zgodi pred očmi mednarodne skupnosti, ne da bi prišlo do protestov. Gaza se odslej ni spremenila, še vedno je vse v uničeno in je okupirano, ampak poročilo Goldstonu. No, gospod Brok, razlika med poročilom in pa rezolucijo, ki je prišla zatem. Po, eh, To poročilo je pogumno in zahteva pravičnost. Ali je preveč, da zahtevamo eh, in danes se eh, slišijo pritiski, da bi ignorirali to poročilo in vlečejo ga po eh, blato. Izrael ni ed, eh, edini, na katerega eh, se kaže s prstom v poročilo. Tudi Fatah in Hamas eh, nista eh, varna pred eh, kritiko. In zato se vse eno opravečujem, če povem. Izraelska vlada je. Eh, je povzročila vzdušje, v katerem naj se blokira to poročilo. Včeraj ste bili v parlamentu, gospod, in naj vam povem, nobenega ustrahovanja v tem krogu. Želimo preiskave, neodvisne preiskave v skladu z mednarodnimi standardi in ne potrebujemo vojaških eh, sodišč, ki bi eh, sodile svojim vojakom. Gospod Liberman, niste eh, dobrodošli, ne zato, ker predstavljate Izrael, ampak zato, ker imate reakcijski rasistične in ksenofobne stališča, ki niso v skladu z evropskimi vrednotami. Nobena demokratična država si ne sme dovoliti, da krši mednarodno pravo, ne da bi za to morala odgovarjati. In ta parlament se ne bo pustil ustrahovati. Parlament bo čisto enostavno nadaljeval z zahtevami, da je pravica zagotovljena in da se osvetli tragedijo v Gazi. Z odločnostjo bomo ustrajali na tem. In danes poudarjam komisija in svet naj naj spoštujeta samo to. Treba je osvetliti dogodke in zagotoviti pravico. Nič drugega. Hvala. Mrs. Eh, Gospa Nec Utebrok, dve minuti. Gospa komisarka, predstavnik predsedstva. Goldstonovo poročilo. Poskuša izpolniti mandat, ki ga je dobil. In mandat je bil naslednji. Preiskati možne kršitve prava o, o človekovih pravicah in mednarodnega eh, humanitarnega prava, do katerih je lahko prišlo v času vojaških operacij, ki so potekale v Gazi v obdobju od 27. decembra 2008 do 18. januarja 2009 ali prej, vmes in potem. In točno to najdemo v poročilu gospoda Golcona. Ni bil samo on avtor, ampak še dva, dve kolegici sta bili. To so naredili, preiskali, od, kaj se je zgodilo v Gazi. In v poročilu so zaključki, ki eh, so zaskrbljujoči. Zelo zaskrbljujoči. Kaj te ugotavlja se v večini primerov? ki so bili eh, preiskani, da je prišlo do kršitve mednarodnega prava, mednarodnega humanitarnega prava in da je prišlo do kršitev eh, Ženevske konvencije. In da so te kršitve izvajale eh, sile te države, ki trdi, da je edina demokratična država v tej regiji. In to je res eh, nekaj, kar je zaskrbljujoče. In tega ne smemo kar tako spustiti. In ko nas pozovejo, da oblikujemo svoje stališče do poročile, ni vprašanje za to, ali smo za ali proti Izraelu, ali smo za ali proti palestincev, ali smo za ali proti Hamasu. Ne, vprašanje je, ali obsojamo kršitve mednarodnega prava, mednarodnega humanitarnega prava in pa ženevske konvencije, ne glede na to, kdo je te kršitve eh, naredil. In to eh, je vprašanje, na katerem ga moramo dati odgovor. Hvala lepa. Gospa Lukas, hvala lepa, gospod. Predsednik, naj povem, da sem zelo zadovoljna, da končno na plenarnem zasedanju razpravljamo o gostovtem poročilo. To je zelo pomembno vprašanje in EU je bila do sedaj sramotno odsotna iz teh razprav. Nesprejemljivo je, da svet še ni podprl priporočil Goldstonovega poročila, ampak komisija pravi, da jemlje to poročilo zelo resno. Ampak to ni dovolj, mi želimo podporo. Predsedstvo pravi, da podpira, ampak podprite ta priporočila uh, javno in eksplicitno. Vesela sem, da je v osnutku rezolucije o svetu o človekovih pravicah, o katerem bomo glasovali jutri, da imamo tam dva eh, odstavka, ki zahtevata od visoke predstavnike in od držav članic, da javno zahtevajo izvajanje priporočil Gosonovega poročila. Poleg tega rezolucija zahteva tudi, da aktivno spremljajo izvajanje priporočil Eh, preko konsultacij zunanjih misic in eh, preko nevladnih organizacij. Kajti dokazi, ki jih imamo do sledej, pravimo, da niti Izrael, niti Hamas ne eh, jemljajo svojih odgovornosti dovolj resno. Preiskave Izraele o ciljih in taktikah so bile izvedene se strani vojaških poveljnikov ali vojaške policije in to je negativno vplivalo na neodvisnost iz izsledkov. In v luči vsega tega je posebno jasno, da mora EU pritiskati na generalnega sekretarja Združenih narodov, da pripravi neodvisno oceno in da se končno tej krizi v Gazi, eh, da se eh, končno zahteva eh, odpravo zasedanja in da se s tem zmanjša trpljenje ljudi. Hvala lepa, gospod Kaminski predsedujoči, kolegice in kolegi, poročilo Goldstone je izjemno neuravnoteženo in nepravično poročilo. To poročilo izhaja iz Komisije za človekove pravice OZN, kjer imamo države kot so Iran, Nicaragua, Somalija, Libija. In kakšne, kakšno pravico imajo te države, v kjer je kršitev človekovih pravic na vrhuncu, ocenjevati edino demokracijo na Bližnjem vzhodu, to je Izrael. To je poročilo, ki izhaja iz zelo sumljivega vira, iz vira, ki je zelo obsesivno nenaklonjeno Izraelu. Od več sto resolucij eh, iz naslova človekovih pravic, ki jih je ta komisija eh, sprejela, jih je 20 posvečenih Izraelu. Niti ena pa državam, ki so članice te komisije. Eh, Eh, in od eh, pravic žensk do volilnih pravic in do drugih človekovih pravic ima vse te države katastrofalna eh, izkušnja na tem področju. To poročilo torej je zelo neuravnoteženo in želi upravičiti teroristično delovanje Hamasa. V tem poročilu nimamo temeljnega dejstva, da osem let preden je Izrael v samo obrambi, do katere je imel pravico, začel z operacijo v Gazi, torej osem let je na tisoče raket eh, bilo izstreljenih v smeri nedolžnih izraelskih državljanov in uh, vsaka država ima pravico do obrambe, tako kot uh, Izrael. In treba je povedati, da je 150 kazanskih postopkov, kjer se pojasnujejo uh, eh, dejanja izraelskih vojakov, je v teku. V Izraelu imamo tudi parlament, imamo svoboden tisk, ki pogosto kritizira lastno vlado. Žal, na strani teroristov nimamo takšnih. Uh, inštrumentov. Torej menimo, da je to poročilo neuravnotežno, da je nepravično in da po mojem mnenju brez sramu napada našega glavnega zaveznika na Bližnjem vzhodu in zato mislim, da tega poročila ne velja imati resno. Hvala. Hvala lepa, gospod Triandafilidis. Naj, najlepša hvala. Goldstonovo poročilo govori o eklatantnih kršitvah eh, humanitarnega prava in eh, pa eh, prava, ki ureja področje človekovih pravic. Ravno tako govori o kršenju Ženevske konvencije s strani Izraela, kar pa zadeva palestinsko stran. Čeprav je poročilo kritično do palestinske strani, pa, pa ni tako kritično in zato pozivamo države članice Evropske unije, da ravnajo v skladu z načeli mednarodnega prava in da zahtevajo da zahtevajo, da se Golconovo poročilo razpravlja na Generalni skupščini Združenih narodov in na Varnostnem svetu, tako da bo to poročilo sprejeto in da se sprejmejo tudi ustrezni ukrepi. Ravno tako je treba vključiti Haško sodišče. Če želimo rešiti palestinski problem, je treba Eh, tem eh, zločinom narediti konec. Kar pa zadeva zaključke tega poročila, treba bo predvideti tudi možnost prekinitve eh, nadaljevanja odnosov med Evropo in Izraelom. Palestinci imajo pravico do življenja, mi pa se moramo mobilizirati za to, da najdemo rešitev, ki bo prinesla mir goldsonovo poročilo moramo eh, uporabiti za to da eh, lahko eh, najdemo rešitev za konflikt gospod belder hvala lepa Min, eh, vojaški in eh, civilni predstavniki so nam na lažnem obisku točno eh, predstavili, kaj se je dogajalo eh, v času operacij v Gazi. In predvsej podrobno so razložili tudi, kakšne preiskave potekajo. Govorili so tudi o vseh eh, obtožbah, ki so naslovljene na izraelske organe oblasti in pravijo, da so izvedli resne preiskave vseh pritožb. Kaj pa Hamas? Kdaj bojo pa oni začeli preiskovati svoja dejanja? Predsednik, eh, dokumentacija o Gazi je jasna. Hamas je namerno izpostavil državljane Gaza nevarnosti in vojni. In to zato, to kar so delali izraelci so delali zato da so zaščitili svojo državo pred raketiranjem gospod predsednik To je samo delna preiskava, ki je v nasprotni z idejami Golsonovega poročila in obsoja samo Izrael. Hvala. Hvala lepa, eh, gospod Bondes. Gospod predsednik, že odprej je bilo jasno, da bodo Izrael prikazali kot kriminalca, kot eh, agresorja v tem konfliktu. Goldstein so spodbujale države kot Egipt in Pakistan, kjer vemo, kakšne so situacije v zvezi s človekovimi pravicami. Poročilo nič ne govori o 12 tisoč raketah, ki so jih izstrelili iz Gaze na Izrael. To je zelo, nevarna, eh, zelo velika nevarnost za Izraelce in Izraelce samo izkoristijo svojo pravico do samoobrambe. V poročilu ni nič omenjeno o Hamasu in nič o tem, kako je Hamas uporabljal ljudi kot človeški ščit, da so uporabljali civilne šta, eh, stavbe za to, da bi tam skladiščili eh, orožje. Niti besede ni o tem, niti besede ni o tem, da je. Eh, Policija Hamasa bila tudi v vojaških eh, formacijah, ki so se borile proti eh, Izraelu. To poročilo eh, mora iti v koš za smeti takoj. Nobenega smisla nima, da zgubljamo še čas o tem poročilu nobene političnega pregona ne sme biti proti Izraelu. Hvala. Gospod Hovit. Javno mnenje je razdeljeno o poročilu Golsen. Eh, Obramne sile Izraela so obtožene za povzročanje smrti civilistov v času operacij urbane gerile. To so resne obtožbe in te obtožbe ignorirajo določena dejstva. Ta dejstva pa je mogoče preveriti. V Gazi so sicer bili zadeti določeni domovi, hiše, ampak v teh stavbah eh, je bilo orožje in te stavbe so uporabljali kot skladišča za orožje. Izraeli so uporabljali svojo politiko uničevanja teh eh, stavb, eh, uporabljali so majhna eh, eksplozivna telesa zato, da so pripravili ljudi, da so ušli iz, in se omaknili iz teh stavb. Izrael je eh, ravnal tako, eh, zato ne moremo Izraela obtoževati, da je namerno ciljal civiliste. In danes opovdne je bil eh, gospod Liberman tu, popovdne gospod Mahmoud Abbas, predsednik palestinske oblasti. Bil sem na obeh sestankih in sem izrazil željo, da položijo orožje, kajti ta boj poteka že predolgo. Evropa ima stike z obema vladama in Evropa mora še naprej eh, delovati kot pošten posrednik med obema, karkoli drugega bi samo poslabšalo situacijo. Hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala prevzemam vlogo predsedujočega oprostite, in uh, eh, govorim bom mađarsko. Naslednji ima besedo Richard Howard, dve minuti. Hvala lepa, predsedujoči. Tako kot lani je visoki komisar Muzeja za človekove pravice prišel sem v Evropski parlament in nam povedal, da je poročilo Golson o kršitvah človekovih pravic v konfliktu v Gaza na obeh straneh eh, celovito, objektivno in da spoštuje mednarodne standarde, tako da ga ne tretiramo kot smeti, ampak eh, moramo ukrepati na podlagi tega poročila. Sam sem osebno govoril s predstavniki izraelske vlade, palestinskih eh, oblasti, predstavniki Gaze eh, in pa tudi predstavništva Evropske komisije. In pozval sem jih, da naj ukrepa na podlagi Goldstonega poročila in da naj tudi sprožijo lastne preiskave, da predolgo pravice prevedli tiste, ki so odgovorni za kršite. Govoril sem tudi z Michaelom Poznerem, eh, namestnikom znane ministrice ZDA. Eh, v odgovor španskim kolegom v pripravo na glasovanje v OZN. Ne skušate pridobiti soglasje v EU za vsako ceno. Nekateri pozivajo k soglasnemu vzdržanju Evropske unije od glasovanja, To mislim, da bi bila eh, velika napaka. Mislim, da potrebujemo najboljše besedilo, eh, ampak več kot eh, pet držav bo, mislim, naglasovalo mm, verjetno proti, da bi se na ta način okrepili pritisk. Pomembno je, da svet za človekove pravice tukaj zagotovi ustrezno, ustrezen status temu poročilu in moram reči, da. Eh, obsojam vodje konzervativne skupine, ki pravi, da, je, da so združeni narodi sumljiv vir. To, so, to je organ, ki izraža vse naše aspiracije, vseh nas na tem planetu, mislim, da zahteva vsako našo podporo. Evropska unija je unija, ki se je rodila iz, iz vojne in zato morajo biti vojni zločini za nas najhujša oblika zločinov. mislim, da ne more biti dovolj dobro, da eh, ni možno ugotoviti določenih kršitev. To je preslaba ugotovitev in mislim, da mora Evropska unija zagotoviti, da bodo ugotovitve dokončne. Hvala lepa. Eno minuto, gospa Ris. Gospod predsedujoči, namen te razprave ni, da smo tukaj v vlogi tožnika in da sodimo nekaj, o čemer ne znamo soditi. Naš cilj je namreč drugačen, dvojen, da osvetlimo odgovornost ene in druge strani v sporu v Gazi. Drug vidik pa je bolj daljno viden, namreč vprašati se moramo, kaj lahko storimo in e, rečemo danes, da pridemo nazaj za pogajalsko mizo in da sprožimo dialog. Mislim, da Golcovnovo poročilo ni konstruktivno v tem kontekstu in mislim, da je pomembno, da uh, vse države uh, članice Evropske unije vedo, da nobena ni tega eh, podprla. Kot, veliki, kot pa so to storili veliki zagovorniki človekovih pravic, kot eh, Kitajska, Saudska Arabija, Kuba, eh, Rusija, če povem samo nekaj primerov. To poročilo je eh, sporno, je pristransko in eh, mislim, da je zato zdaj na Izraelu, da prevzame odgovornost, ki jo nosi kot demokratična država in da osvetli vsa dejstva glede vojne v Gazi. To je v njenem eh, vojaškem, eh, političnem, diplomatskem eh, interesu in tako je Izrael postopal tudi že v preteklosti. Hvala lepa, gospod Aris. Besedo ima gospod Albrecht eno minuto. Hvala lepa, predsedujoči. Naj povem, da me veseli, da je Evropskemu parlamentu eh, uspelo pripraviti dokaj široko zastavljeno resolucijo o poročilu Goldstone, ne da bi ob tem prenesli bližnjo vzhodni Eh, spor sem v Bruselj. Kajti pomembno je, da pozovemo vse upletene k iskanju skupnega jezika, ne pa da se samo še nadalje reproducira tisto, kar ljudi eh, razdvaja. Tako kot eh, sprte strani morajo dovoliti in spodbujati neodvisno preiskavo, pa mora mednarodna skupnost tudi eh, preprečiti neustrezna neustrezne obsodbe. Enostranska demonizacija Izraela tudi ni primerna. Tiste sile, ki delajo na tem, ki eh, skušajo vzpostavljati, eh, postavljati pod vprašanje legitimacijo izraelske države, te moramo obsoditi. Treba je pa okrepiti tiste sile v Izraelu, ki skupaj z nami delujejo za eh, mir eh, strpnost in človekove pravice na Bližnjem vzhodu. Zato moramo tukaj jasno povedati, da je omejevanje delovanja nevladnih organizacij kot eh, Eh, strani naprimer zvanega ministra Libermana, nekaj, kar je nespremljivo, kajti tudi te organizacije se borijo za človekove pravice v Izraelu in s tem za mir na Bližnjem vzhodu. Hvala lepa. Besedo ima Charles Stanok, ena minuta. Poročilo Goldstone je naroč, naročil svet za človekove pravice OZN, ki je poln sovražnikov Izraela, tako da bi težko pričakovali uravnoteženo analizo. Ameriški kongres je Goldstoneovo poročilo uh, poimenoval uh, popolnoma eh, pristransko in nelegitimno, eh, kajti ne upošteva vloge Hamas, Hamasa, eh, prav tako ne upošteva dejstva, da Izrael že vodi 150 kazenskih postopkov proti svojim vojakom, prav tako pa ne upošteva tragedije Izraelcev, ki si želijo umerjenih voditeljev, ki jim bojo prinesli mir prav tako ne upošteva tistih vidikov eh, v Izraelu, ki so soočeni z stalnimi napadi na njihove šole, na njihove družine in tako naprej. Eh, potrebujemo dolgoročno rešitev za bližnji vzhod. Gorsonovo poročilo pa nas nikakor ne približuje k tej točki. Hvala lepa. existenzrecht israels der schutz seiner bevölkerung und das streben nach möglichst intensiver. gospod scholz zame kot za nemca kot za levičarja eh, se mi zdi jasno da je potrebno zagotoviti pravico do obstoja izraela ampak več kot eh, milijon in pol palestincev je zdaj zaradi napačne politike eh, v največjem zaporu v svetu. Več kot 50 odstotkov otrok pod 14 letom v Palestini živi v, palest, v eh, Gazi in to mislim, da kaže, kakšne probleme bomo imeli pred seboj. Eh, vojna v letu 2008 in pa kršitev človekovih pravic, ki smo jim eh, bili tam priča, na vse to na, nekak, na nek način pozablja. Zato mislim, da ne smemo relativizirati kršitev človekovih pravic, kajti vse to bo vodilo samo do novih samomorskih napadov in eh, spiralo nasilja. Evropa ne sme več gledati stran in zato moramo za implementacijo Goldstonega poročila eh, tudi v generalni, generalni skupščini OZN ostati ključna naloga Evropske unije. Hvala lepa, gospod Šolc, besedo za minuto in pol, gospod Fontana. Hvala lepa, predsedujoči. Svet za človekove pravice OZN je potrdil poročilo Goldstone z zelo veliko večino, ampak eh, imena držav, ki se stavljajo to veliko večino, pa nam seveda dajo kaj misliti in nam se tudi eh, nekoliko eh, zmedejo. Kitajska, Pakistan, Saudska Arabija in tako naprej. To so države, ki niso ravno zgled za varovanje človekovih pravic. Zdaj pozivajo eh, Hamas in Izrael k preiskavi kršitev človekovih pravic. Mislim, da ne bi smeli stopiti na stran ne ene, ne druge strani, e, temveč potrebujemo uravnoteženo e, presojo e, glede zagotavljanja varnosti e, Izraela in pravice do obstoja Izraela in palestinske države. Prav tako moramo obsoditi e, nasilje, teror in vojno. Naša krščanska kultura, eh, mislim, da nas lahko vodi v to, da pričakujemo, da bodo vse kršitve tudi ustrezno preiskane in kaznovane. Hvala lepa, gospod Fontana. Naslednji govornik oziroma govornica, gospa Omen Reuten. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Več kot enkrat sem eh, že spregovorila in tudi dejala, da če ne poznamo preteklosti, če ne priznavamo preteklosti, potem nikoli ne bo ste znali izgraditi prihodnosti. In to velja še posebej za ta spor na Bližnjem vzhodu. Tam to še kako velja. Predsedujoči, veliko kritik je bilo izrečenih tukaj na račun poročila gospoda Goldstona. Sama poznam gospoda Goldstona še iz časa, ko je bil človek, ki je močno prispeval k spravi v Južnji Afriki in opravil mnogo eh, preiskav tam. Gospod Goldstone, vsaj kolikor jaz eh, stvari vidim, vsekakor je prava oseba za to, da dejstva da na papir in da omogoči spravo. Žal, predsedujoči, pa se dogaja naslednja. To poročilo, način, kako je bilo to poročilo potrjeno in sprejeto, pri prinaša ne spravo, ampak nadaljno polarizacijo. Izrael zavrača zaključke tega poročila, ampak obenem se je Izrael tudi odločil, da bo izplačal očkodnino žrtvam, prav tako preizkuje določene svoje vojake in s tem kaže, da so določene stvari šle narobe. Hamas pa ni storil nič takega in sprašujem se, ali bo preiskovalni odbor v Ramali eh, sploh eh, sposoben odpraviti v Gazo in opraviti preiskavo. Združeni narodi so pred težkimi časi in vsekakor upam, da bo nova visoka predstavnica za zunanjo politiko Evropske unije morda vendarle zagotovila eh, enotnost in jasnost, kar zadeva evropsko stališče. Kajti spoštovati moramo človekove pravice, pravice obeh strani v takšnem sporu in to v vseh okoliščinah. Če nam bo v petek omogočeno doseči takšno enotnost, potem bom res zelo zadovoljna in morda bomo celo našli rešitev za probleme, ki jih imamo na Bližnem vzhodu. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja je gospa Olga Sehnalova, ena minuta. Spoštovane kolegice in kolegi. Vedno je težko primerjati statistiko, ko je realnost, ki stoji za statistiko eh, človekovo življenje. Več kot tisoč žrtev je bilo v Gazi in le 13 žrtev na strani izraelske vojske. Je sploh treba verjeti kaj več, da bi si znali ustvariti sliko o tem, kdo je napadalec in kdo žrtev. Verjeti moramo, še posebej po letu 2006. Več kot tisoč raket bilo izstreljenih iz Gaze v smer civilnega prebivalstva v Izraelu, vključno z gosto naseljenimi območji in eh, javnimi zgradbami. Vprašanje torej je, ali država lahko eh, zaščiti svoje prebivalce v takšni situaciji, ali lahko uporabi eh, orožje proti teroristom, ki uporabljajo civiliste za živi ščit. Kaj tudi lahko storimo za preprečitev to vrstnih oblik terorizma? Ali morda včasih ne uporabljamo dvojnih meril? na področju človekove prvice. Odgovori na ta vprašanja so veliki ziv za evropsko zunanjo politiko in eh, naš namen mora biti ta, da promoviramo dialog, eh, izgradnjo zaupanja in da iščemo trajno rešitev za bližnji vzhod. Prav tako je potrebno preiskati vse okoliščine, eh, ne le tekom, temveč tudi pred tem sporom. To bo morda korak v pravo smer. Hvala lepa. Naslednji Nikolo Rinaldi, ena minuta. Grazie, presidente, cari colleghi. Hvala lepa, predsedujoči. Spoštovane kolegice in kolegi. Poročilo Goldstone bo pomemben korak eh, v prihodnost, čeprav ne vemo, kakšne bodo posledice v prihodnosti. Mislim, da moramo afirmirati eh, načelo legalnosti in spoštovanja mednarodne zakonodaje in eh, to zahteva tudi povračilo škode žrtvam in svojcem eh, žrtev takšnih oboroženih spopadov. Je pa to težko, če obe strani ne izvajata nepristranskih preiskav. Tudi država, kot je Izrael, eh, seveda lahko utrpi škodo zaradi mm, česa takšnega, kljub dejstvu, da izhaja iz eh, čudovite judovske kulture, katere dediči smo mi vsi. Vsi oziroma vsakdo, ki je že bil v Gazi in ki je bil priča trpljenju ljudi tam, pa se mora zavedati, da moramo ostati humani in človeški, še posebej, kar zadeva Gazo. Hvala lepa, da naslednja je Frida Brepols, ena minuta. Hvala lepa, predsedujoči. Mislim, da nam je poročilo Goldstone zelo jasno pokazalo, da tako Izrael kot Hamas kršita človekove pravice oziroma sta kršila človekove pravice med oboženim sporom v Gazi. OZN je že dvakrat pozval obe strani naj opravita neodvisne preiskave, ampak 14 mesecev kasneje do tega še vedno ni prišlo, niso se odzvali na to zahtevo. In jaz zato sprašujem, zakaj Evropska unija tudi tukaj ne eh, brani mednarodnega prava, zakaj pusti, da v tem delu sveta eh, vlada brezpravje. Eh, mislim, da ne bo nekakšne zaščite človekovih pravic, če bomo kar tako eh, si zatiskali oči predvsem skupaj. Gre za hude kršite človekovih pravic in noben argument ne more upravičiti nesprejemanja oziroma nespoštovanja priporočil tega poročila. Zato Eh, pozivamo vse države članice, da storijo vse, kar je v njihovi moči, da bo to poročilo tudi ustrezno implementirano v skladu s pravili, da bo vsaj kakšna možnost uspeha za mirovna pogajanja. Hvala lepa. Naslednji gospod Peter Vandalen, ena minuta. Hvala lepa, predsedujoči. Gre za zelo enostransko spisano poročilo. Izrael je tukaj predmet velikih kritik zaradi ciljanja na gospodarske in civilne cilje, ampak Hamas je uporabljal te vrstne objekte za svoje potrebe. Eh, Goldstonovo poročilo ne obravnava tega, kar je Hamas stvoril napak, temveč zgolj gleda eh, na to, kaj naj bi Izrael stvoril napak. Po, drugih, po drugi plati pa vemo tudi, da je Hamas eh, se zatekal v bolnišnice, v rešil, reševalna vozila, v civilne objekte na splošno. Skratka, veliko je obsod izrečenih v tem poročilu, to je potrebno eh, preiskati. Izraelska vlada je storila prav, da je prevzela pobudo in že začela s kazanskimi eh, preiskavami, to je dobro, ampak močno dvomim, da bomo priča enakemu ravnanju tudi strani Hamasa. Hvala lepa, gospod Vandalen. Naslednji je gospod Patrik Lejarik, ena minuta. Hvala lepa, predsedujoči. Naj nam je to všeč ali ne, Golfsonovo poročilo je Generalna skupščina OZN sprejela, potrdila in ne vem, zakaj ne bi danes eh, imeli dvojna merila, kar zadeva mednarodno pravo. Imamo samo eno mednarodno pravo. Golfsonovo poročilo uporablja tudi termin eh, vojaški, eh, vojnih zločinov in to smo vsi videli na televiziji. Tudi izraelski vojaki so pričali, da so dobivali eh, ukaze naj streljajo na civiliste. In v takšnih pogojih mora Evropska unija, mora naš parlament ustvariti pogoje za to, da bo izraelska vlada se upognila uh, mednarodnemu pravu. In uh, tukaj moramo vedeti tudi, da gre za kršitev drugega člena pridružitvenega sporazuma EU-Izrael. Tukaj v tem členu je zapisano, da m, mm, odnosi med obima stranema temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in demokracije. To je enostavno in to velja eh, torej uveljavljati. Evropska unija mora izkazati svojo odločenost, da bo eh, v primer, da se ne bo nič eh, zgodilo, tudi sprožila postopke pred Narodnim kazenskim sodiščem, kot je to zapisano v Goldstonovem poročilu. Prav tako se moramo vprašati temeljno vprašanje, ali si želimo svet, v katerem vladata eh, mir in harmonija ali pa želimo neko džunglo, kjer eh, prevlada samo sila. Mislim, da je odgovor na to jasen in da je to nekaj, kar dolgujemo eh, vsem ljudem na tem svetu. Hvala lepa, besedo ima gospod eh, Messerschmidt. Hvala lepa, gospod predsedujoči. To poročilo je zelo boleče poglavje v zgodovini OZN. kdo lahko obravnava vojno v Gazi, ne da bi pomislil na eh, več kot tisoč raket kasam, ki so bile izstreljene na civilne cilje. Kdo lahko vse to obravnava, ne da bi upošteval tudi na stotine tunelov, ki jih imamo med Gazo in Egiptom in tudi eh, v drugih smereh, da bi na ta način tih otapili orožje le z namenom eh, škoditi Izraelu. Kdo lahko piše poročilo, ne da bi upošteval dejstvo, da ima Izrael pravosodni sistem, ki deluje, eh, obenem pa še niti eden od palestinskih teroristov eh, ni odgovarjal za svoja dejanja. Gospod Goldstone je tisti, ki ne odgovarja na ta vprašanja. To je nekaj zelo bolečega in eh, ta razprava v tem parlamentu mislim, da je tudi zelo boleča za Evropsko unijo. Hvala lepa. Naslednji govornik za eno minuto, gospod Derosa. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ko takole poslušam to razpravo, moram reči, da je težko sploh vedeti, katero poročilo nekateri govorniki prebirajo, kaj ti nikako ne govorite o tistem, kar sem jaz prebiral. Hamasovi eh, vojščaki se pobija verjetno strali Izraelcev za uporabo eh, agentov, ki uporabljajo naše potne liste in Izrael nas eh, obravnava na zelo neprimer način in to ni čudno glede na eh, nekaznovanost, s kakršno se vse čas sooča. In naš odgovor na Goldstavnovo poročilo kaže, da je zasedba gaze kolektivno kaznovanje eh, celotne populacije in ta operacija je bila samo še en korak v tej smeri. Če imamo eh, dokaze eh, namerne povzročitve, kršitev človekovih pravic in velikega trpljenja, potem mislim, da mora to iti naprej na mednarodno sodišče. Prav tako pozdravljam poziv Goldstona k spoštovanju ženevskih konvencij, vključno za Irsko, da začnemo z postopki pred nacionalnimi sodišči eh, proti domnevnim kršiteljem človekovih eh, pravic. Naj tudi povem, da to poročilo ne obravnava vprašanja Eh, raketi streljenih strani Hamasa v Izrael. To je bilo rečeno tukaj, ampak ni res. V strani 31 piše eh, o vplivu napada na južni Izrael z raketami in minometi. Hvala lepa. Naslednji gospod Hanu Takula. Hvala lepa, predsedujoči. Mi člani Evropske unije, se moramo vprašati, kakšne so naše vrednote, eh, vrednote demokracije, človekovih pravic in svobode. Namen tega Goldstonovega poročila je bil, da bi pripravili eh, pošteno eh, oceno, pošteno preiskavo. Žal jim to ni uspelo. Prav tako se moramo spomniti, da imamo države kot so Kuba, Egipt, Pakistan, Saudska Arabija, ki stojijo za tem poročilom, ki podpirajo to poročilo, obenem pa ne priznavajo eh, enakos, enakih pravic eh, med spoloma, tako kot eh, to priznava Izrael in tako kot to počne Evropa. Če si pogledamo tudi spore med Hamasom in Fatahom, mislim, da je pomembno, da pomagamo palestincem najti enotno vodstvo in da prenehajo za unečevanjem Izraelove demokracije in pa tudi možnosti za vzpostavitev demokratičnega sistema pri njih. Žal je to še madež na zgodovini Združenih narodov. Mnogo vojakov, eh, med drugim celo eden, ki je francos, je še vedno eh, v ujetništvu pri Hamasu. Gospod Van Orden, Tisti, ki smo prijatelji Izraela, smo postavili pod vprašaj številne vidike tega, kako je Izrael interveniral v Gazi. Nismo pa postavili pod vprašaj pravice Izraela, da se brani in da učinkovito ukrepa proti tistim, ki načrtujejo in izvajo teroristične napade na Izrael. Zato razumem eh, seveda tudi običajne palestinske ljudi, ampak že 60 let jih eh, tisti, ki trdijo, da jih eh, vodijo, Eh, vedno znova razočarajo, prav tako tistih eh, med njimi, ki so profesionalni teroristi. Eh, to je poročilo, ki izhaja iz dvomljivega sveta za človekove pravice. In to je ta dvomljivost, ki jo je menil vodja naše skupine. Tako da je to, kar ste videli, ali gospod Howitt, dokaj neprimerno. Gre za enostransko obsodbo Izraela. Veliko zahtev je naslanja Izrael, malo pa je govora o Hamasu, ni poziva k prekinitvi terorističnih napadov, ampak je govora zgolj o tem, da naj se palestinske obrožene skupine odrečejo napadu na uh, izraelske civiliste in da naj skušajo ne uh, škodovati palestinskim civilistom. V tem eh, več kot 500 stranskem poročilu ne najdem prav veliko, kar bi prispevalo pozitivno k trajnemu miru in stabilnosti. E, vidimo pa le e, to, da se eh, inštrumente mednarodnega kazenskega sodišča skuša uporabiti proti Izraelu in to mislim, da ni nekaj, kar bi govorilo v prid Združenim narodom. Hvala, hvala lepa, gospod Van Orden. Naslednja govornica, Aleksandra Teng. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Obe sprti strani. ste se odzvali na, oziroma se niste odzvali na zahtevo OZM po eh, neodvisni objektivni preiskavi kršitev. To uh, eh, veljaš toliko bolj za izraelsko uh, stran. Kolikor je že to uh, poročilo, recimo da sporno, pa ima vsaka demokratična država obveznost, da preišče to vršne obsodbe. Interne preiskave strani izraelske vojske, ki je sama usumljena teh kršitev, ni zadostna če Evropska unija želi jemati resno lastne zaveze človekovim pravicam, potem mora to izpostaviti tudi v dvostranskih odnosih z Izraelom eh, in izpostaviti morebitne eh, kršitve človekovih eh, pravic. Vojne zločine je potrebno obravnavati. To je bilo rečeno že večkrat. Prav tako je po potrebi potrebno uporabiti eh, toživstvo Mednarodnega kazanskega sodišča v skladu z rimskim statutom. Neodvisno od Goldstonevega poročila pa eh, v tem trenutku ni nobenega razloga za to, da bi se eh, še naprej vodila, vodila obleganje gaze. Hvala lepa, zdaj pa prehajamo na prosto razpravo. Prvi ima besedo gospod Mikolašek goldsonova správa. hvala lepa gospod predsedujoči to poročilo o katerem razpravljamo ignorira pravico izraela do obrambe navedbe tukaj so bile zelo uh, hude uh, prav tako moram reči da mi je zelo žal za vse žrtve ampak uh, Hamas je vendarle skozi daljši čas napadal, gosto posebna območja napadal eh, civilna območja v Izraelu. In zato apeliram k temu, da v, na vsak način zahtevamo, da se ena in druga stran odrečeta nasilju, obenem nam je žal, da je toliko žrtev v tem sporu in dejstvo je, da potrebujemo zanesljivega partnerja na palestinski strani, potrebujemo organizacijo, ki bo resno zastopala palestince. Če tega ne bo, potem nekakršni eh, drugi ukrepi ne bodo uspešni. Ukrepati moramo čim prej in na nekakršen način ne moremo podpirati teroristov. Hvala lepa. Hvala. Naslednja gospa Papadopoulou. Poročilo sodnika Goldstona pravzaprav ne ugotavlja vsebinskih dejstev. Govori o kršitvah, ne govori pa o e, okoliščinah v Gazi. Mislim, da smo pri nas tudi že obravnavali ustrezno poročilo Rdečega križa, ki govori o pravicah palestincev in ki postavlja določene pogoje. Seveda sedaj govorimo o teh napadih palestinskih oblasti, govorimo o pravici Izraela do samoobrambe, ampak to še ne da Izraelu pravico, da napada Gazo. Čeprav se strinjam, da je umestno govoriti tudi v prid Izraelu. Pravica do samoobrambe Izraela pa seveda ne opravičuje naselitvene politike, ki jo eh, Izrael uveljavlja na škodo palestincev. Mislim, da si ne moremo kot eh, ponci Pilat umiti rok in sedaj enostavno očrniti ene, druge in tretje, ne da bi upoštevali celo vrsto okoliščin. Treba je kaznovati eh, krivce na eni in drugi strani. Ob koncu pa še nekaj. Mislim, da ne smemo eh, prepustiti možnosti pravice močnejšega, da bo tukaj premagala vse ostale. Gospa Bandeka Bidov je naslednja. Barandika, Barandika Bilbao. Gospa Barabika Bilbao. Ja, ähm, poročilo goldstona govori o kršitvi človekovih pravic na obeh straneh več kot tisoč žrtev v gazi mislim da je pretirana številka ampak vseeno eh, mislim da nismo mogli pričakovati da izrael se ne bo odzval na raketne napade ko smo izrael obiskali smo ugotovili da Tudi v Izraelu obstajajo glasovi proti vojaškim akcijam. Res pa je, da je civilno prebivalstvo v Izraelu tisto, ki dostikrat zahteva zaščito. Prav tudi ni, da je Hamas uporabljal svoje eh, pripadnike in prebivalce v Gazi kot človeški ščit. Eh, Hamas je mm, pravzaprav opravičeval svoja dejanja z celo vrsto izmišljenih argumentov. Vsekakor pa je normalno, da Izrael poskuša preprečiti napad uh, eh, se strani palestincev na svoje območje, zlasti, kadar se ti napadi uh, sprožajo iz uh, velike neposredne briži, bližine um, tistih um, objektov, v katerih delujejo Združeni narodi. Hvala. Opravičujem se za zmedo, ki sem jo povzročil. Hvala. Naslednja govornica, gospa Kirnisen. V Izraelu se diabolizira delo sodnika eh, Goldstona zlasti v očeh državljanov istočasno pa poteka tudi kampanja obrekovanja proti vsem, ki branijo človekove pravice, zlasti proti novemu izraelskemu skladu. To je fundacija, ki financira oglavne organizacije za obrambo človekovih pravic. E, zlasti poteka kampanja proti gospe Mirazan, ki je e, predsednica te organizacije, ki je bila tudi poslanka v Knesedu in ki je znana po svojem delu na področju človekovih pravic. Zel, e, Eh, mnoge druge organizacije so tudi žrtve eh, lova na čarovnica. Evropska unija mora podpreti vse eh, ki varujejo človekove pravice v vseh državah, vključno z eh, Izraelom. Kajti nekaznovano kršenje pravic je eh, žalitev naših načel in je treba braniti Izrael pred lastnimi demoni, ki jih ima. Hvala, gospa Kiel Nilsen. Naslednji govornik je gospod Atkins. Hvala, predsedujoči. Krivi sta obe strani, ampak pretirana reakcija Izraela se nam zdi nekaj, kar je vredno obsoditi. Goldstone je spoštovani eh, sodnik, pa še eh, židovskega porekla je. Izrael mora kljub eh, temu, da obsojam Hamas, prisluhniti zahtevam. In nekateri izraelski vojaki celo sami Eh, v okviru organizacije Breaking the Silence, to je organizacija civilne družbe, obsojajo te vojaške napade. Zakaj torej ne preiščemo eh, nekaterih eh, dejanj, nekaterih izraelskih vojakov, ki so bili tudi storilci obsodbe vrednih dejanj? Treba je spoznati, da na eni in drugi strani, da smo uh, spodobni ljudje po vsem svetu enostavno zaskrbljeni s pričo situacije. S tem smo končali z postopkom Catch the Eye, oziroma samo še gospod Kanesin je na seznamu. Hvala. Mislim, da ko govorimo o tem, je treba povdariti samostojno, eh, neutralno in enakopravno, torej pošteno treba je eh, samostojno eh, preiskavo opraviti, na obeh stranih je treba obsoditi krivce in predvsem je treba pomagati pri eh, spravi pri tem nesrečnem postopku. Večina vplivnih držav, njihova stališča poznamo. Mislim, da je to čudovita priložnost za vse, tudi za predsedstvo sveta da ponovno uh, eh, neutralno svetuje in pomaga. George Mitchell je to naredil, ko je šlo za spor na Severni Irski. Takrat eh, nismo imeli miru, leta in leta so se ljudje obijali tam, sedaj pa že živimo dolgo časa v miru. Mislim, da je neutralno, eh, neodvisno in pošteno treba delati tudi v tem sporu. Hvala. Hvala. ob koncu razprave pa dajem besedo Can I, can I ask? Gospod Dakelija bom prosila, če lahko nekaj pojasni. Stranka, ki jo jaz zastopam na Severnem Irskem, je v vladni koaliciji in moja stranka je vedno bila miroljubna in nikoli ni eh, streljala na in ubijala nikogar. To so počenjale Ira, Ira in poli, nje, njeni politični a, eh, predstavniki. Floor, sotodok, eh, Dobro, hvala. Sedaj pa gospod Lopez Karigo v imenu sveta. Hvala, gospod. Eh, Predsedujoči, gospod predsedujoči, mislim, da je bila ta razprava zelo pluralna. V njej ste govorili ne samo o samem Goldstonovem poročilu, temveč tudi o ozadju, eh, ki je sprožilo nastanek tega poročila. Kar zadeva predsedstvo, bi želel še enkrat ponoviti, da je Goldstonovo poročilo neke vrste referenčno poročilo. Tako uh, svet, kot tudi komisarka Georgijeva in uh, vsi ostali. Mislim, da se lahko samo zahvalimo eh, avtorjem tega poročila. Poročilo je resno, poskuša biti objektivno in to poročilo nam sporoča, da je delno prišlo do zelo hudih kršitev človekovih pravic in to Eh, kršitev človekovih pravic, ki so jih eh, storile vse strani upletene v ta konflikt. Evropska unija torej ne more ostati neprizadeta v zvezi s tem, pripor, eh, s tem poročilom. Zlasti pa ne more ostati neprizadeta, ker je to poročilo, kot sem rekel, resno in objektivno in nam na tak resen in objektivn način sporoča, da je prišlo do hudih kršitev človekovih pravic. S pričo povedanega menimo, da je treba resnično verodostojno in neodvisno nadaljevati se preiskavami eh, v eh, celotni regiji. In to je priporočilo tega poročila, ki nas ne sme pustiti hladne to je poročilo, ki nam mora biti spodbuda za to, da se bomo odzvali na situacijo. Konec koncev v Evropski uniji in v Evropskem parlamentu smo prepričani, da je treba zavarovati človekove pravice in da je treba se zoprstaviti hudim kršitvam leteh. V Združenih narodih bo potekala razprava o tem poročilu, o tem bo potekala razprava tudi v svetu OZN za človekove pravice. Tudi mednarodno kazansko sodišče je sprožilo nekatere preiskave in glede na povedano mislim, da mora Evropska unija pa tudi predsedstvo sveta konstruktivno in koordinirano delovati na podlagi dejstev, ki jih vsebuje poročilo Goldstone. Hvala, gospod Lopes Garrido. Sedaj pa dajem besedo še komisarki Georgijevi. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Najprej dovolite, da povdarim, da komisija dosledno in odločno izraža svojo veliko zaskrbljenost pričo humanitarnega položaja v Gazi moj predhodnik Louis Michel je obiskal Gazo takoj po Karslet operaciji. Ugotovil je, da je prišlo do kršitev prava na obeh straneh in mm, na glas je spregovoril o teh kršitvah. Komisija je odločena, da bosta dve vprašanji nenehno na vrhu dnevnega reda našega dela. Prvič, potreba za polno spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava se strani vseh upletenih in drugič, potreba potem, da zagotovimo, da bo humanitarna pomoč dejansko tudi prišla do ljudi v Gazi, ki jim je namenjena. Od januarja lani, ko je prišlo do tega konflikta, Ves čas Evropska unija povdarja, da bomo dosledno preiskovali vse morebitne kršitve mednarodnega humanitarnega prava. Komisija je vedno povdarjala in še vedno povdarja odgovornost in boj proti nekaznovanosti, ko gre za kršitve mednarodnega prava. Spoštovanje človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava je za vse upletene mora biti za vse pletene enako pomembna kot v preteklosti. Če hočemo biti verodostojni akter v mirovnem procesu, moramo dokazati, da izvajamo, uporabljamo temeljne vrednote Evropske unije v vseh kontekstih in da spoštujemo dosledno mednarodno pravo v vsaki točki, v zvezi z vsakim vprašanjem. Strinjam se s predsedstvom, namreč, da skupna stališče Evropske unije v zvezi z Goldstonovim poročilom bi bilo zelo pomembno, če hočemo iti v isti smeri naprej. Najlepša hvala, gospa komisarka. S tem zaključujem razpravo. Glasovanje bo na naslednjem zasedanju.